prositi. Dobro jutro, sedite prosim. Uh, Začeli bomo z glasovanjem. Potrebujete glasovalne kartice? So, Hvala lepa. Ready? Okay. Thank you very Hvala lepa, pripravljeni. Pa začnimo. Zelo skoncentrirano. Ustno vprašanje svetu v zvezi z konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah. Glasovali bomo elektronsko. Glasujemo. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa ustno vprašanje komisiji na isto temo. Konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. We vote on uh... Zdaj bomo glasovali o predlogu sklepa sveta o sklenitvi sporozuma o spremembi Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, sprejeti v Kigaliju. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa osnutek sklepa sveta o konvenciji glede onesnaževanja zraka na velike razdalje prek meja za zmanjšanje zakisnjevanja eutrofikacije in prizemnega ozona. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj bomo glasovali o v govoru v skladu z členom 106 poslovnika aktivna sno tiametoksan. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ugovor glede aktivne snovi imidakloprid. da kloprit. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa. Ugovor v zvezi z aktivno snovjo klotijanid. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa kitolov na norveškem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Toliko o teh kratkih glasovanjih. Zdaj pa cilji trajnostnega razvoja. Poročilo danes. Dobro, kompromis dve. Kompromis dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Povedati vam moram, da je gospod Farija umaknil predlog spremembe 290. Kompromis ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis tri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Deve tri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 55 je brezpredmeten, kompromis 36, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 71, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 7. Kdo je za? Proti? Vzdržani to bomo preverili. Kompromis 7. The vote is open. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 73, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 79, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 22, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 97, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 98, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 99, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 107, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 108, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 110, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 112, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 129, do je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 31, do je za, proti vzdržani zavrnjeno. 31, glasujemo. And the vote is closed konec glasovanja. Zavrnjeno. Ampak se mi je posrečilo, bom kar priznala. Zdaj pa predlogi sprememb, ki jih pokriva ta kompromis. 130, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. 130, ne dvigate rok. Glasujemo. Ja konec glasovanja. Sprejeto. Agri 21. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Mm-hmm sprejeto, agri 5. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 135, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 142, kdo je za. V dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 143, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 145, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Rekla bi zavrnjeno, ampak bomo preverili. Torej 145 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 146 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 148, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 149 je za, proti, vzdržani, to bomo preverili, 149 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 150 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 151 je za, proti, vzdržani, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 18 do je za, proti vzdržani, sprijeto. 154 do je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 155 do je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 13 do je za, proti vzdržani, sprijeto. 163 do je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 11 do je za, proti vzdržani, sprijeto proti vzdržani sprejeto. 165 je za, proti vzdržani sprejeto. 166 je za, proti vzdržani sprejeto. 170 je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 15 je za, proti vzdržani sprejeto. 9.9. Kdo je za proti, vzdržani, sprejeto. 178 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dobro, bomo preverili. 178. Da vote za open. Konec glasovanja, oziroma glasujemo, konec glasovanja. Se opravičujem. Sprejeto. 179 je za proti, vzdržani, sprejeto. 180 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 182, 181, zato ker kompromis 31 ni bil sprejet, 181 je za, proti, vzdržani. Reklo bi zavrnjeno, ampak bomo preverili. večine vedno niso jasne. Konec glasovanja. Sprejeto. 182 do je za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 183 do je za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 177 do je za. Proti vzdržani. To bomo preverili. 177. Glasujemo. Voti zaupan. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 185 do je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 186 do je za, proti, vzdržani. To bomo preverili. 186 preverjamo. Glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 16, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 17, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis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 against. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kult 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Okay. 96, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 97, kdo je za. 97 je brezpredmeten. 915 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 9, 17, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 9, 19, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 9, 20 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Prvi del. 29, kdo je za? Hvala, sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. 203. 203, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. 204 je brezpredmeten, 205, kdo je za? Proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 21, 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 215, 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 216, 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 217, 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 23, 2 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani. Sprejeto. 223 v dveh delih, prvi del, kdo je za? Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 224, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 226, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 227, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. No, bomo preverili. 226. 226, torej. Uh, the vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 24, 2 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 230, 2 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 231 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 232 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 25 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa nekaj predlogov sprememb iz odbora KULT. KULT 11, kdo je za? Proti, vzdržani vzdržani sprejeto. 13 do je za, proti, vzdržani sprejeto. 17 do je za, proti, vzdržani sprejeto. 18 do je za, proti, vzdržani sprejeto. 19 do je za, proti, vzdržani sprejeto. 20 do je za, proti, vzdržani sprejeto. 21 do je za, proti, vzdržani sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 22 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani sprejeto, 28 do je za, proti vzdržani sprejeto. 237 do je za, proti vzdržani zavrnjeno. 238 do je za, proti vzdržani zavrnjeno. 239 do je za, proti vzdržani zavrnjeno. 240 do je za, proti vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 241 to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 26 to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 246 to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 248 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 27 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 253 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 254 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 28 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 259 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 260 do je za, proti, to bomo preverili. 260, glasujemo. And it is closed. Konec glasovanja, sprejeto. 262 do je za, proti, vzdržani, sprejeto.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 Konec glasovanja. Sprejeto. 9. 18. To je za. Proti. Vzdržanje. Bomo preverili. 9. 18. Glasujemo. Open. It's adopted. And it's... Sprejeto. Kompromis 29. To je za. Proti vzdržani. Sprejeto. 271 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. 271 prvi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno 572 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 274 do je za, proti vzdržani. Sprejeto 277 do je za, proti vzdržani. Sprejeto 278 do je za, proti vzdržani. Sprejeto 280 do je za, proti vzdržani proti, vzdržani. Sprejeto 281 za, proti, vzdržani. Sprejeto 282 za, proti, vzdržani. Sprejeto 283 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 30 za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Kompromis 30. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa niz predlogov sprememb iz odbora Agri. Agri 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 7. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto, 10 do je za, proti, vzdržani, sprejeto, 12 do je za, proti, vzdržani, sprejeto, 15 do je za, proti, vzdržani, sprejeto, 16 do je za, proti, vzdržani, sprejeto, 18 do je za, proti, vzdržani, sprejeto, 20 do je za, proti, proti vzdržani, zavrnjeno, bi rekla. Bomo preverili. 20. Konec glasovanja. Sprejeto. 22, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili. 22, torej. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ne dvigate rok. Če bi dvigali roke, bi to videla. A gre 23 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjeno. 24 do je za. Proti vzdržani, sprejeto. 26 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa 295 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kult 7 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 296 je za, proti, vzdržani vzdržane, sprejeto. 299, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. 300, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. Dobro, preverjamo. 300, glasujemo. Oh, it's abstention. Yeah, okay, it's rejected. Thank you very much. A vzdržali ste se? A, v redu. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 302, kdo je za, proti, vzdržani. Veščak, veščak si je tu. Bomo preverili 302. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Deve 10. Kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. 305. Kdo je za? Ne, ne bomo glasovali o 305. Dobro. 308. Kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. 1. Kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. 2. Kdo je za? Proti, vzdržani sprejeto. 3 in 13, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 4, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 32, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto, 11 je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 33, do je za, proti vzdržani sprejeto. DVA, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 16, kdo je za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani. Sprejeto DVB, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto 17, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto DVC, kdo je za, proti vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasujemo. And the vote is... Konec glasovanja. Sprejeto. 34, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 20, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 21, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 22, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis. 35, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno sprejeto, 29 za, proti, vzdržani, sprejeto, zdaj pa 32, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 33, naglasujemo 33, da, v redu, 33, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 33, 37, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa niz glasovanj iz odbora deve. Najprej D, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. E, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Preverjamo torej E. Glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. F, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto, G, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, H, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa glasujemo o končnem besedilu z izglasovanimi spremembami, glasujemo elektronsko, glasujemo. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. To je to. S tem smo zaključili naše glasovanje. Hvala vsem za sodelovanje. um, colleagues, a uh, short break since uh, we... Kratek odmor, dragi kolegi, ker malo prehitevamo. Bomo spet začeli ob desetih. Tako da imate zdaj čas za kavo.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 Well, hello. Um, next item on our agenda. No, pozdravljeni. Naslednja točka na dnevnem redu je izmenjava mnen s komisijo o programu ustreznosti in uspešnosti predpisov REFIT v zvezi z direktivo kakovosti goriv. Hvala, da ste danes tukaj. Mislim, da je tukaj gospod Pako, ki je vodja enote v DG Klima. Nam se zdi ta tema REFIT-a zelo pomembna in tudi kakovost goriv je za nas zelo pomembna in zato smo vas prosili, da pridete v naš odbor in predstavite delovni dokument komisije. Uh, izvolite besedo in prosim, če kar predstavite to temo. Hvala, gospa predsednica. Pozdravljeni vsi skupaj. Hvala, da ste nas povabili, da vam predstavimo m, mm, oceno direktive o kakovosti goriv. Ta ocena je bila objavljena kot del svežna za mobilnost, ki je bil sprejet lani maja. Rad bi vam tudi podal pregled ciljev te direktive. Preden eh, vam povem, kakšni so bili zaključki te ocene. Direktiva o kakovosti goril je v bistvu uh, stara zakonodaja, ki je bila sprejeta 20 let nazaj. Uh, Večkrat je bila že pregledana in izboljšana, cilji pa so ostali enaki. Ti cilji so tudi povzeti na prosojnici, namreč, da dosežemo visoko zaščito varstva okolja in zdravja, da se izboljša kakovost zraka, da se okrepi delovanje notranjega trga za transportna goriva in da se eh, zmanjša tudi življenski cikl emisij toplogrednih plinov iz transportnih goriv. Zato, da bi zmanjšali emisije iz transporta, moramo pogledati vse elemente prometa in mm, del tega je tudi gorivo, torej dekarbonizacija goriv. še nekaj v procesu te ocene. Tudi zunanjo študijo smo imeli, ki je podprla naše delo. Ja, mi smo to študijo naročili in zdaj je objavljena uh, v EU knjigarni. Sodelovali smo tudi z nevladnimi organizacijami, državami članicami in drugimi akteri. Organizirali smo delavnico in uh, Vladalo je široko soglasje glede tem, ki jih je zajemala ta naša ocena. Rad bi omenil tudi, kakšen je bil obseg oziroma področje uporabe ocene. E, nekaj je bilo tudi izključeno, torej e, dva pomembna elementa sta bila izključena in sicer gre za cilj e, zmanjšanja toplogrednih plinov, slavni člen 7a, ki se je zastavil 6 odstotno znižanje do leta 2020. To ni zajeto v oceni in sicer samo zato, ker se to še ni začelo izvajati. Če si pogledamo oceno, potem moramo se ozreti tudi nazaj in ugotoviti, kako eh, poteka razvoj dogodkov, kako poteka ocena. In mm, ta zakonodajni akt je bil prenešen v nacionalno zakonodajo, datum oziroma rok je bil aprila letos in zdaj bomo šele pogledali, kako vse skupaj delovalo. Pa še nekaj je bilo izključeno in sicer kriterije glede trajnosti biogoriv, tu pa sta člena oziroma so členi od 7b do 7e. Preden se lotim zaključkov te ocene, naj povem še nekaj besed o glavnih določbah te zakonodaje. Direktiva o kakosti eh, goril zagotavlja specifikacije za benzin, dizel in pa za biokomponente, ki so vključene v ta goriva. Glavni cilj specifikacij goril pa je, da se omejijo onesnaževala zraka. In tukaj imate na seznamu tudi glavna onesnaževala, ki se regulirajo eh, s temi eh, specifikacijami goril. Naprimer, vključeni so žveplovi oksidi, potem določene kovine, predvsem svinec, potem drobni delci, oglikovodiki in tako naprej. Če pogledamo še področje uporabe te zakonodaje, gre za goriva, ki se uporabljajo v cestnem prometu, pa tudi nekaj lažjih kriterijev za necestne mobilne stroje smo tudi vključili. Kot del teh eh, določ moramo upoštevati tudi naslednje. Vzpostavljene so omejitve za eh, benzin oziroma za eh, pritisk pri pari pri določenih operacijah. Specifikacije goriv imajo za cilj tudi to, da zagotovijo, da bodo goriva kompatibilna eh, z motori. Eh, tudi po eh, nadaljni obravnavi. In to je del cilja, namreč, da se zagotovi, da eh, gorivo ne bo poškodovalo motorja vašega vozila. In zato imamo tudi omejitve glede združevanja določenih biogoriv. Niso vsa kompatibilna z vsemi vrstami motorjev. In naj dam samo dve omejitvi, ki sta postavljeni v tej zakonodaji biodizel je prvi element v gorivih, tukaj omejitev 7 odstotkov. Eh, druga omejitev pa je, da v benzinu eh, mora biti vsebnost etanola omejena na 10 odstotkov. Mm, torej, te omejitve smo zagotovili zato, da bi motori dobro delovali. Nekaj pa je tudi izjem, ki se lahko izvajal glede omejitev pri biodizlu eh, in pa pri eh, pritisku eh, pare oziroma parnem pritisku. Imamo tudi zelo strogo schemo nadzora, ki jo morajo izvajati države članice. Dobra schema v poročanju obstaja in komisija lahko na ta način ugotavlja uresničevanje te zakonodaje. Imamo tudi letna poročila, ki jih vsako leto pripravita komisija in pa agencija za okolje EEA. Zdaj pa še zaključki te ocene. Pogledali smo ključne kriterije, ki jih dobro poznate. Prvi je učinkovitost te zakonodaje. Na teh grafih, ki jih vidite na prosojnici, eh, vidimo, kakšen je bil razvoj glavnih onesnaževal od leta 1995 naprej pogledali smo tudi uh, življenjski cikl te direktive in vsa onesnaževala so se v bistvu uh, precej znižala v teh letih. To je rezultat specifikacij za goriva, naprimer glede omejitev pri žveplu smo eh, dosegli bistveno zmanjšanje emisij, torej žvepla in pa svinca. Do določene mere je temu tako. Eh, to pa je rezultat tudi standardov eh, za emisije vozil. Te standarde smo lahko uvedli šele potem, ko se je izboljšala kakovost goriv. To se da doseči šele takrat. Če imamo visoko stopnjo žvepla, bi to eh, preprečilo dobro delovanje katalizatorja. Torej imamo tudi standarde za vozila, kot sem rekel, in to je uh, tudi prispevalo k znižanjem, ki jih vidimo na teh grafih. Kar se tiče učinkovitosti, smo pogledali eh, še upoštevanje specifikacij goriv. Eh, zaključki so tukaj pozitivni. Od 99 odstotkov primerov je takih, da je skladnost popolna oziroma v celoti uresničena in ta zakonodaja se torej dobro izvaja, kot vidimo pri posvetovanju z deležniki smo ugotovili tudi, da ni nobenih znakov, da bi goriva ali pa, oziroma da bi motori ali pa deli avtomobila eh, bili poškodovani zaradi slabe kakovosti goriv. To kaže, da je sistem eh, za nadzor kakovosti goriv, ki so ga vzpostavile države članice, uspešen. Pa še naslednji kriterij. Uh, tukaj imamo uspešnost. E, ni nam uspelo pripraviti e, celovite analize stroškov in koristi. Zbrali smo nekaj podatkov o stroških za dobavitelje goriv in za uh, rafinerije. Upoštevali smo tudi stroške uh, spremljanja in nadzora in ti stroški so bistveno nižji od koristi, ki smo jih uh, uh, videli zaradi znižanja emisij onesnaževal zraka. E, ta direktiva postavlja minimalne standarde glede kakovosti goriv in uh, lahko pričakujemo, da bodo dobavitelji imeli oziroma da imajo zaradi teh evropskih standardov nižje stroške, kot bi jih imeli, če bi imeli standarde samo na ravni držav članic. Eh, moramo pa povdariti, da ne gre za harmonizacijo, za popolno harmonizacijo transportnih goriv. Postavljena so samo minimalna eh, eh, načela in minimalni standardi. Obstajajo pa razlike med državami članicami, glede na to, katera biogoriva združujejo in mešajo in tako naprej. Države članice imajo različno zakonodajo glede tega, kako lahko biogoriva primešajo gorivom. Javna posvetovanja eh, so pokazala, da eh, če bi zmanjšali raznolikost, bi lahko zmanjšali tudi še določene stroške. Eh, kar se tiče koherentnosti med to zakonodajo in drugo ustrezno zakonodajo, pa naj povem, da smo pogledali različne povezave. Eh, pogledali smo povezavo eh, z direktivo o obnovljivih virih energije. Eh, cilji so doseči 10 odstotni delež obnovljivih virov v energetski mešanici do leta 2020. Različne zakonodajne akte smo proučili in ugotovili, da je direktiva o kakovosti goril skladna z direktivo o obnovljivih virih energije. Kar se tiče notranje koherentnosti, pa je bilo zaključeno to, da No, so notranje določbe tudi v skladu s splošnimi cilji direktive. Ta analiza je upoštevala predvsem dejstvo, da obstaja možnost za izjeme od splošnih določb in da niso pokrita v celoti vsa goriva. Za zaključek, gospa predsednica, pa naj povem še naslednje glavni zaključek, ki vam ga želimo predstaviti, je, da je direktiva o kakovosti goriv primerna, da dodaja evropsko dodano vrednost in da bi morala ostati ključni instrument za zaščito okolja in človeškega zdravja. Nobenih znakov ni, da eh, prožnost, eh, ki obstaja na ravni držav članic glede mešanja eh, biogoriv, ali pa glede uporabe različnih goriv, da bi to pod vprašaj spravljalo cilje eh, te direktive ali pa da bi vodilo v neravnovesja na trgu. Zato predlagamo, da v tem trenutku eh, ne eh, razmišljate o pravnem pregledu te direktive oziroma da ne bi prišlo do kakšnih zakonodajnih sprememb. Potrebno pa bo še nadaljne spremljanje in to bo komisija tudi izvajala v naslednjih letih. Hvala za pozornost. Hvala. Zdaj pa uh, bodo besedo dobili naši kolegi. Prva bo gospa Dali. Hvala, gospa predsednica, hvala, gospod Paku, za vse te informacije. Nekaj informacij bi še želela, nekaj vprašanj imam. Uh, In zanima me tudi, kaj boste še povedali v tej izmenjavi mnen. No, če sem prav razumela, se refi to sredotoča na vse razen na člene 7a in 7b do 7e. 7a je bil prenešen v zakonodajo šele pred kratkim, 7b do e pa so trenutno predmet ocene. Eh, če je temu res tako, me zanima, kdaj boste imeli rezultate te ocene, predvsem, ko gre za 7B do E. Zanima me tudi, ali komisija želi eh, še naprej izvajati pregled refita v zvezi s 7A in eh, kdaj bo do tega prišlo. Potem pa še eno vprašanje, ki je povezano z naslednjim dejstvom. Čeprav ste ugotovili, da je direktiva o kakovosti gori učinkovita, ko gre za zaščito zdravja in okolja, pa se meni zdi, da eh, eh, zmanjšanje emisij pri oznesnaževalih, pri glavnih oznesnaževalih, da to zmanjšanje ni bilo zadostno, da je bilo veliko manjše od pričakovanega. In zanima me, kakšni so razlogi za to, ali je komisija raziskala tudi razloge, zakaj. Uh, emisije niso upadle tako, kot je bilo predvideno. In kaj lahko naredimo za to, da uh, se bo stanje izboljšalo? Mhm. Radi bi dosegli rezultate, uh, kot smo jih pričakovali od začetka. Rekli ste tudi, da velika večina goriv na evropskem trgu upošteva direktivo. Po mojem razumevanju pa obstajajo tudi goriva, ki niso skladna z direktivo. Uh, ali komisija ima kakšne podatke o teh gorivih, katera so in eh, ali so značilna samo za določene države članice ali pa je to vse evropski problem. Potem bi se rada osredotočila tudi na člen 7a. Vem, da to ni bilo vključeno v oceno eh, in pregled refita, ampak ta člen me še posebej zanima, zato ker se osredotoča na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ko gledamo kakovost goriv. Sama sem razumela, da komisija gre od pristopa eh, in osredotočenosti na eh, toplogredne pline proti pristopu, ki se osredotoča bolj na količino oziroma na volumen. In zanima me, kakšni so razlogi za to, za tako spremembo pristopa komisije. Zakaj je komisija eh, čutila potrebo, da mora tako ravnati. Pa še zadnje vprašanje. Ena glavnih kritik, ki je letela na to direktivo, je bila, da direktiva, ko se bo začela izvajati, oziroma ko se je začela izvajati, da je bila zelo oslabljena strani različnih lobijev in pa industrije in da pušča odprta eh, vrata za eh, neupoštevanje. Če je temu res tako, kako želi komisija nasloviti ta vprašanja in te vrzeli in, in ali imate, ali imate uh, kakšne načrte, kako se tega problema lotiti. Hvala. Hvala. Še kdo? No, potem bom še sama postavila eno vprašanje. Prosim vas, če bolje razložite grafe, ki ste jih predstavili grafe različnih onesnaževal, nam lahko mm, bolj natančno poveste, kaj ti grafi predstavljajo. E, vidim, da je prišlo do sprememb pri določenih onesnaževalih, pri drugih pa sprememb skoraj ni bilo. Tako da vas prosim za bolj poglobljeno razlago tega pojava. Želi še kdo besedo? Če ne, potem besedo spet predajam komisiji in gospodu Pakoju. Uh, hvala, gospa predsednica. Hvala za vaše vprašanje. Če si ogledamo oceno delov, ki jih trenutna ocena ne zajema, potem naj povem, da se člen 7a zdaj se je že prenesel in se izvaja, tako da bo do ocene prišlo potem, ko bo ta določba v celoti izvedena do leta 2020. Kar se tiče pa eh, členov od 7b do e, ko gre za trajnost neznačilnosti biogoriv, ta ocena pa je bila izvedena. In to je del predloga o novih eh, eh, biogorivih. Mm, cel svežen pripravljamo na to temo in zato smo to pustili tudi za kasneje, torej kriterije o trajnosti biogoriv. Zdaj pa še onesnaževala in eh, koliko so se znižala, koliko so se emisije znižale v primerjavi s pričakovanji. Če si pogledamo, kaj je komisija pričakovala. Komisija je res imela določene projekcije, ki so vodile še v dodatna znižanja onesnaževal zraka. Zakaj je temu tako? Najprej gre za to, da se je količina prometa povečala, odkar smo začeli izvajati to študijo v ceno učinka. Vemo pa tudi, da je še nekaj odprtih vprašanj v zvezi z obdelavo izpušnih plinov. Določeni ukrepi so bili eh, še dodatno uvedeni glede standardov vozila, eh, naprimer eh, RDE, za eh, dušikove okside in tako naprej. Ali obstajajo kakšna konkretna goriva, ki niso skladna z direktivo o kakovosti goriv? Eh, tukaj govorim tudi v imenu kolegov. Nimamo primerov specifičnih goriv, ki ne bi bila skladna. Ampak kolega lahko potem eh, tudi še dobita besedo in nam to podrobneje predstavita. Potem je bilo postavljeno vprašanje, kaj se bo zgodilo zatem po razogličenju eh, goriv. Torej, da ne bomo več osredotočeni na energijo, ampak na volumen, na količino. Eh, videli boste, da je komisija v tem času lanskega leta pripravila predlog eh, tudi v okviru direktive o obnovljivih virih energije. Videli boste ta predlog. Eh, to podpira tudi študija učinka in sicer imamo mandat za eh, mešanje za goriva z nizkimi emisijami. In tukaj se osredotočamo na energetsko vsebnost eh, goriv. Potem ste vprašali še nekaj, o čemer so se so zakonodajalci pogovarjali zadnja leta. Zdaj uh, je bila sprejeta odločitev in zakonodaja se izvaja. Seveda bomo še naprej veliko pozornost posvečali spremljanju in nadzoru te zakonodaje, da bomo ugotovili, kakšna je količina različnih uh, tipov goriv. Eh, zdaj bom pa besedo dal še kolegoma, če imata še one dva kakšne posebne informacije. Rad bi samo poudaril, da poročila o nadzoru kakovosti goriv potrjujejo zelo visoko raven skladnosti. Velika večina goriv je torej zajetih in eh, upoštevajo vse specifikacije glede goriv. Srednje vrednosti pri benzinu so 99 odstotne, za dizel pa je ta odstotek kar 100 odstotkov. Nekaj goriv pa ni bilo zajetih v to direktivo in specifikacije za nje ne veljajo. E, tukaj gre za goriva, ki imajo veliko mešanico, okrog 30 odstotkov biogoriv ampak teh goriv je zelo, zelo malo v celotnem transportu v Evropski uniji. Zato uh, nimamo podatkov o tem, ker je ta delež manj kot en odstotek. Okay. <clears throat> Then, uh, Dobro. Hvala za vaše sodelovanje. zapomnili smo si vašo predstavitev, hvala za vse informacije in vrnili se bomo k vam še ob drugih priložnostih. S tem pa zaključujemo to temo na dnevnem redu. <clears throat> Poglejmo si sedaj naslednjo točko na dnevnem redu. Pogovarjali se bomo o učinkih na zdravje uporabe izoglukoze. Z nami je tudi predstavnica komisije Aleksandra Nikola Kopulu, ki prihaja iz Generalnega direktorata za zdravje. Izvolite, da nam seveda najprej predstavite celotno zadevo. Yes. Uh, Hvala za besedo, dobro jutro. Hvala, da ste tudi povabili komisijo na to zasedanje, na katerem se bomo pogovarjali o učinkih, ki jih ima izoglukoza na zdravje ljudi. Na hitro vam bom predstavila vse, kar poteka na ravni komisije in seveda z veseljem bomo prisluhnili tudi vam in vašem razmišljanjem glede izoglukoze. Izoglukoza je nekaj, kar je opredeljeno v zakonodaji Evropske unije. Že imamo se evropsko definicijo, gre za sladkor, ki se pridobiva iz škroba. Uh, žitaric, za razliko od sukroze, ki prihaja iz sadja. Sukroza, se pravi to, kar pač uporabljamo doma v gospodinstvu, pa je mešanica glukoze in fruktoze. 50-50 je to razmerje med obima. Izoglukoza pa je tudi mešanica glukoze in fruktoze, ampak v različnih razmerjih. V Evropski uniji se najbolj uporablja koruzni sirup z visoko vsebnostjo fruktoze, razmerje 60-40, poleg tega pa imamo tudi koruzni sirup z 40 odstotkom fruktoze in 43 odstotki glukoze. Kako se pa uporablja izoglukoza? Včasih jo nadomestimo, oziroma včasih fruktozo nadomestimo z izoglukozo in seveda gre za nadomestilo sladkorja iz sladkorne pese in rdeče pese. Seveda ima tudi določene prednosti, je cenejša, poleg tega pa se veliko krat najde v obliki tekočega sladkorja in se najde v uh, kompotih in tudi v različnih pijačah. Poleg tega pa ima tudi določene prednosti, zlasti glede sestave hranil, v katerih se uporablja izoglukoza. Glavni sladkor, ki se seveda uporablja, v Evropski uniji je na mizni sladkor, kar vsi vemo, da se je uvoz in tudi pridelava izoglukoze nadzirala. V zadnjem času smo seveda tudi spremenili SKP, predvideva se tudi velika reforma trga sladkorja, prej je bil seveda slednji zelo nadzorovan. Uh, Od tega leta naprej pa ne bomo več imeli proizvodnih kvot niti za izoglukozo, niti za sukrozo. To pa bo seveda privedlo do morebitnih sprememb pridelave izoglukoze v Evropski uniji in seveda ne vemo, kakšne bodo dejansko te spremembe. Službe komisije generalnega direktorata za kmetijstvo je seveda napovedalo, da se bodo cene sladkorja zmanjšale in da se bo seveda tudi povečala predelava sladkorja iz sladkorne pese in rdeče pese in sicer za 12 odstotkov glede na samo porabo sladil v Evropski uniji. Seveda Komisija je pripravila številne razprave na tem področju. Vsi vemo, da se moramo pogovoriti o tem, kako se bo trg sledil in sladkorja odzval na prenehanje sladkornih kvot. Pri tem pa moramo tudi upoštevati, kakšne učinke bo imela povečana uporaba izoglukoze na zdravje ljudi. Ko smo se odločili za reformo, sektorja sladkorja smo opravili tudi posebno oceno učinka, ne pa posebne ocene učinka na zdravje ljudi. Na znanstveni ravni smo seveda dobili tudi posebno znanstveno mnenje strani EFSA, ne samo v zvezi z izoplokozo, ampak tudi v zvezi z sladkorji na splošno in v zvezi z fruktozo. Vsi vemo, da ima fruktoza tudi določene zdravstvene trditve in jaz se je seveda svoje mnenju v zvezi s tem dejala, da je velik nos fruktoze nekaj, kar lahko škodljivo vpliva na zdravje ljudi. Lahko seveda privede do epidemije, to pa pomeni, da je v naši krvi preveč lipidov, pa tudi ostalih snovi v trebušni kislini in maščobi. Je pa res, da do tega ne pride, če so nosi zmerni, gre za 40-50 gramov dnevno. To je nek zmeren vnos. Evsa pa je tudi dejala, da so ti negativni učinki fruktoze nekaj, do česar pride, če ljudje zaužijajo to snov do količine 150 gramov na dan. To pa seveda ni nekaj običajnega v običajni prehrani, tudi če se uživa izoglukoza. Poleg tega pa imamo tudi ostala mnenja, ki jih je pripravila EFSA in ta mnenja so povezana z uživanjem sladkorja na splošno. Poleg tega pa smo dobili tudi mnenje EFSE o samih vrednostih za prihranjevanje. Iz leta 2010 NIFSA je v tem mnenju tudi povedala, da ni dovolj dokazov, da bi postavili zgornjo mejo za uživanje sladkorja. Je pa res, da so države članice same določile določene zgornje meje za dodane sladkorje in seveda to ne bi smelo prekoračiti 10 odstotkov celotnega energetskega vnosa. Posamezne države članice pa seveda v zvezi s tem tudi predlagajo manjše oziroma donose za 5 do 15 odstotkov. Na hitro pa si bom sedaj pogledala tudi vprašanje varstva potrošnikov in obveščanja potrošnikov. Pri tem bi želela izpostaviti, da je izoglukoza, ki se uporablja v hrani, nekaj, kar se označi kot sestavina v prehrani. Poleg tega imamo tudi določene predpise o kvantitativni označbi. Na takšen način pa lahko seveda potrošnik vidi, da je v proizvodu vključena izoglukoza. To pa seveda tudi pomembno v zvezi z ostalimi sestavinami, ki jih seveda to živilo vsebuje. Poleg tega pa bi želela omeniti še nekaj, kar Delamo v naših službah generalnega direktorata za zdravje, pripravljamo oceno, ki je seveda zastavni del programa za zdravje in s tem bomo seveda zbrali vse znanstvene dokaze in politike glede tega, kakšen vpliv imajo sladkorni sirupi na zdravje ljudi in to bomo seveda pripravili do konca tega leta. Se pravi, naša služba je zelo dejavna. Komisija pa je tudi pripravila regulativne in tudi neregulativne pobude za boj proti pretirani uporabi sladkorja na območju Evropske unije. Imamo sedaj tudi obvezne označbe o prehranski vrednosti živil, potrošniki, potrošniki pa sedaj tudi vejo, koliko sladkorja dejansko zaužijejo pri obrokih. Se pravi, te označbe so sedaj obvezne. Imamo tudi označbo vseh nasičenih in nenasičenih maščob. Enako velja pa tudi za glukozo, fruktozo in izoglukozo. Se pravi, označbe imamo. Poleg tega pa DigiSante podpira države članice pri neregulativnih pobudah. Leta 2007 je bila sprejeta tudi strategija Evropske unije za boj proti prekomerni debelosti in ta strategija se seveda izvaja preko dejavnosti komisije in v sodelovanju z državami članicami v okviru delovne skupine, ki je odgovorna za telesno dejavnost septembra 2018 je ta skupina na visoki ravni se odločila o nizu prostovoljnih poput na tem področju, leta 2015 pa smo dorekli tudi določene pobude, ki omejujejo vsebnost predelanih sladkorjev v prehrani. Ne na zadnje pa imamo tudi posebno pobudo o telesni dejavnosti in tudi tukaj sodeluje komisija tesno z državami članicami. Ta pozamem komisija je res zavezana k temu, da bi zmanjšala nos sladkorja med ljudmi v Evropski uniji in ta sklop pobud je treba upoštevati pri tem, kako bomo ocenili učinke reforme sektorja sladkorja na zdravje ljudi, seveda z velikim podarkom na izoglukozi. Najlepša hvala Aleksandra za to temeljito pojasnilo. Gospa Šaldemus. Uh, hvala za besedo, hvala tudi predstavnici komisije za to temeljito predstavitev. Res moram povedati, da je bila zelo zanimiva in tudi zelo celovita. Moram pa biti poštena. Zdi se mi, moram biti ne samo poštena, ampak tudi preveč odkrita. Zdi se mi popolnoma nesmiselno in neumno, da bomo sedaj omogočili uporabo izoglukoze, ko pa vemo, da ni zdrava ko pa vemo, da je že privedla do porasta prekomerne debelosti v Evropski uniji. Dejali ste, da boste do leta 2017, do konca tega leta, seveda pripravili tudi oceno učinka. Zakaj ne bi potem počakali z odprtjem trga, potem, ko bomo dobili to oceno učinka na zdrav ljudi? Saj gre samo za nekaj mesecev in potem bomo dejansko ugotovili, ali znanost res pravi, da izok. Glukoza ni škodila, potem pa res lahko odpremo trg na tem področju. Seveda boste dejali, da to ni mogoče, da so bile odločitve na tem področju že sprejete, zlasti glede odprave kvot za sladkor. Imam pa še naslednje vprašanje. Ali boste vsaj tesno spremljali učinke na zdravje uživanja izoglukoze, posveda odprtju trga sladkorja? ali boste to res pozorno spremljali, kajti mi moramo poznati te učinke, kajti če bomo šli na stran pot, moramo tudi ukrepati in sicer ne mudoma. Razumem vas, da ste morali seveda določiti tudi nizki vnos izoglukoze, ki ni škodljiv, ampak če se pogledate ameriški trg, potem lahko tudi vidite, da se izoglukoza uporablja skoraj v polovici vseh oblikah sladkorja. In pripričana sem, da bo prišlo do istega učinka tudi na ozemlju Evropske unije, kajti izoklokoza je seveda cenejša in v obliki tekočega sladkorja je tudi bolj enostavna za uporabo. Pripričana sem, da bo naša industrija počela enako, kakor pa ameriška. In pripričana sem, da bo prišlo do porasta uporabe izoglukoze z škodljivimi učinki na zdravje ljudi. Zato mislim, da je treba pozorno spremljati vse škodljive učinke uživanja izoglukoze. Resnično upam, da mi boste kaj povedali v zvezi s tem. Hvala, gospod Volken. Hvala za besedo. Hvala tudi komisiji za to predstavitev. Govorimo o zdravju in učinku na zdravje. Zanima me, zakaj počnemo to sedaj, kajti vsi vemo, da uredba ne bo začela, ne bo veljala več s tem septembrom. Poleg tega tudi vemo, da je prej bilo ogromno omejitve 700 ton na leto smo imeli, sedaj pa ne bomo več imeli te zakonodaje, to pa tudi pomeni, da se bo uporaba izoglukoze bistveno povečala. Prve napovedi pravijo, da se bo uporaba izoglukoze potrojila na 2,4 milijona ton. Seveda imam določene pomisleke, ki jih bom sedaj tudi argumentiral. Pri izoglukozi govorimo o industrijskem sladkorju, ki prihaja iz škroba in tudi žitaric. Seveda je v tekoči obliki, to pa pomeni, da se bo veliko krat uporabljala v industriji pijač. Iz oklokoza ima seveda veliko prednost, gospodarsko prednost je kar za 40 odstotkov cenejša, kakor pa navadni sladkor. To je tudi razlog, zakaj se danes o tem pogovarjamo v odboru za zdravje, ne v drugih odborih. Ta sladkor izoglukoza ni zdrava, je škodljiva za zdravje, kajti prideluje se popolnoma na drugačen način, kakor pa recimo glukoza in fruktoza. Pridobivamo jih iz maščob in seveda to privede lahko do nastanka diabetisa 2. Raziskave pa so tudi pokazale, da lahko pride do zamaščevanja v telesu. To je tudi veliko krat vzrok pretiranega uživanja alkohola. Izoglukoza je veliko krat povezana tudi z tirano debelostjo, kajti vsi vemo, da mladi zelo radi pijajo sladke pijače, v katerih je izoglukoza, zato tudi obstaja nevarnost, da bomo v prihodnosti zaradi uvoza izoglukoze priča še večji debelosti med najstniki. V ZDA je seveda izoglukoza zelo prisotna na trgu in pripričan sem, da bo po to se ponovilo tudi na trgu Evropske unije. Treba je zaščititi potrošnike, zlasti mlade potrošnike. Treba jih je obvestiti o tem, kaj jejo in kaj pijejo. Kajti sladko ponavadi ni samo sladko, sladkor pa tudi ni vedno samo sladkor. Na embalaži mora biti jasno zapisano, kader se uporablja izoglukoza in kader ne. In zato potrebujemo tudi zelo poenotene označbe in zanimome ali komisijam v zvezi s tem tudi konkretne načrte. Poleg tega pa morajo tudi proizvajalci prevzeti odgovornost. Ne gre samo za gospodarsko prednost, ki jim jo prinaša izoglukoza. Morajo biti tudi bolj odgovorni. Potrebujemo tudi ustrezne predpise, ki ne bodo upoštevali samo gospodarske dejavnike, ampak tudi dejavnike, ki so povezani z zdravjem prebivalstva. Hvala. Gospod Peličini. Grazie, presidente e grazie anche alla Commissione. Per... Hvala za besedo predsedujoča, hvala tudi komisiji, da nam je predstavila to zelo pomembno problematiko. Sam bom nekaj povedal o učinkih na zdravje izoglukoze. Izoglukoza je snov, ki jo lahko najdemo v številnih pijačah, ki jih zlasti pijejo mladi in otroci, najdemo jih tudi v jogurtih. Komisija je govorila prej o uživanju izoglukoze, ki je dejala, da je zaradi izoglukoze potem živilo tudi bolj uh, solidno, veliko krat se uporablja tudi v slaščicah. Se pravi, namenjena je otrokom. Strinjam se, da ne bomo imeli samo enega proizvoda, ki bo privedel do obolevnosti, do porasta sladkorne bolezni in do prekomerne teže. Ne bo samo izoglukoza tista, ampak tudi druge snovi, ki so škodljive za zdravje ljudi. In to je skrb spojajoče. Mi pa moramo razumeti, zakaj prihaja do teh bolezni, zakaj so bolj pogoste. In strinjam se z prejšnjim kolegom, ki je dejal, da potrebujemo ceno učinka, preden da se odpre trg za izoglukozo. Poleg tega pa tudi sam mislim, da je treba obvestiti in seznaniti naše državljane o zdravilnih učinkih izoglukoze. Zato pa seveda potrebujemo ustrezno označevanje. Komisija je to prej tudi omenila. Moje vprašanje pa je naslednje. V Evropski uniji, zanima me, ali mora biti izoglukoza dejansko označena, kajti vsi vemo, da obstaja velika razlika glede izoglukoze, glede ostalih delov, se ga spravi, ali bomo imeli obvezne označbe. Hvala za besedo. Jaz se strinjam s kolegi in njihovimi pomisleki. Evropska unija pa tudi države članice že leta in leta iščajo rešitve in se borijo proti diabetisu in prekomerni teži to ni samo nekaj, kar obremenjuje zdravje, ampak tudi finance številnih držav članic, pa tudi finance Evropske unije. Ko se pogovarjamo o denarju, potem veliko krat tudi razumemo celotni domet problematike. Zato bom sama predstavila neke številke. Prihajam iz Malte, to je sredozemski otok. Na žalost pa je prekomerna teža in diabetes nekaj, kar je zelo razširjeno na tem otoku naši mladoletniki, naši državljani se soočajo s temi obolenji. Nekaj statističnih številk, večina bolnikov sladkorne bolezni trpi tudi za prekomerno težo. 53 milijon evrov porabimo za boj proti tem ma boleznima in za zdravljeno. To je seveda velik znesek in če se pogledamo ostale številke in cele države članice, pa so številke še bolj skrbzbojajoče. Več kot polovica starejših v Evropski uniji ali pre, pre težkih ali pa trpi za prekomerno debelostjo in seveda strošek, ki jo plačamo, je res ogromen. 300 200 milijonov evrov, v nekaterih državah članicah pa to predstavlja 10 odstotkov proračuna za zdravje. Prosim, da vse postavimo v kontekst, kajti prepričana sem, da lahko države članice s tem denarjem vlagajo v nekaj, kar bo dejansko izboljšalo kakovost življenja njihovih državljanov. Mene je resnično zelo strah, Za mene je nesprejemljivo, da lahko sedaj rečem, da ne poznamo učinkov odstranitve kvot za sladkor, kajti vsi vemo, da smo z temi kvotami zelo dobro nadzirali, tako in sicer petih odstotkov, sedaj pa vem oziroma predvidevam, da se bo to potrojilo v naslednjih petih letih. In če se pogledamo dolgoročne učinke uporabe izoglukoze na naše zdravje, so ti učinki zelo resni. Govorimo o diabetisu 2, o prekomerni debelosti, to bo seveda vplivalo na zdravje otrok, odraslih, zlasti pa na otroke. In to nas mora dejansko skrbeti. Prej ste omenili tudi EFSA. EFSA je podala izjavo, v kateri je zapisala, da obstajajo študije, glede pijače, ki vsebujejo glukozo, fruktozo, lahko seveda privedajo do številnih bolezni. Ta študija je bila upravljena leta 2013 in vem, da bi morala komisija seveda tesno spremljati te trditve. To so jo zaprosile določene države članice, zato bi seveda tudi želela prositi komisijo, da nam sporoči, kaj je izve, izvedla iz te študije, ali smo se iz te študije tudi kaj naučili, ali ima komisija morda tudi določene načrte v zvezi s tem, da glede fruktoze in glukoze ne bomo utrpeli enakih posledic, kakor ZDA. Potem pa še označevanje GSO. Moram povedati, da izoglukoza veliko krat ni označena na sami embalaži, označba GSO pa tudi ni obvezna. Saj ne pa mislim, da morajo potrošniki vedeti, kaj jejo, kaj uživajo, kaj pijejo. In morajo vedeti, ali bodo ti proizvodi tudi tisti, pri katerih ne bomo več imeli omejitev za izoglukozo. Gospod Piča. Hvala za besedo, predsedujoča. Hvala tudi komisiji za to predstavitev. Sladkor je seveda eden izmed najbolj pomembnih proizvodov za sladkanje živil in pijač. Je pa res, da ima tudi določene škodljive učinke na naše zdravje. Prekomerna teža, debelost, sladkorna bolezen, visok pritisk, da omenim samo določene bolezni. Imamo tudi določena nadomestila, izoglukoza je takšen proizvod in vemo, da se bo uživanje izoglukoze povečalo, kajti gre za industrijski, komercialni sladkor, ki je relativno poceni. Imeli smo tudi določene kvote za izoklukozo, sedaj bodo te kvote odpravljene in pripričan sem, da bodo ljudje bolj uživali izoklukozo, kakor pa v preteklosti. Ta sladkor, se pravi ta oblika tekočega sladkorja, ima seveda hude in tudi škodljive učinke na zdravje Raziskave so tudi pokazale, da je uživanje izoglukoze v ZDA nekaj, kar lahko pomeni nasilje. Če imamo recimo kozarec neke pijače, ki se sladka z izoglukozo in če jo popijemo vsak dan, s tem zadovoljimo celotni dovoljen nos sladkorja na dan, ampak vsi vemo, da ljudje pijajo več, kakor pa samo en kozarec takšne sladkane pijače. Mislim, da bomo za uporabo izoklokoze še povečali število obolenj s sladkorno boleznjo in debelostjo. To smo tudi opazili zlasti pri mladih v Evropski uniji. Izoklukoza je tudi odporna na insulin, zato prav zaradi tega je tako nevarna. Izoklukoza je seveda nasplošno gledano varna, ampak to še ne pomeni, da nima nobenih posledic, zlasti če se uživa pretirano. Komisijo bi želel vprašati naslednje. Ali komisija dejansko pozna kakšno poročilo o uživanju takšnih sladkorjev? katerimi nadomestimo uporabo navadnega sladkorja in kakšni so recimo učinki pretirane oziroma zmerne uporabe izoglukoze. Vsi nam več vemo, da obstajajo določeni industrijski predpisi na tem področju. Zanima pa me, ali bi lahko omejili uporabo oziroma pridelavo izoglukoze, se pravi tako, da bi tudi industrija imela določene omejitve, ki bi jih pač morala spoštovati. Vsi vemo, da so lahko posledice pretiranega uživanja izoglukoze dramatične. Mislim, da moramo nujno pripraviti poročilo o učinku izoglukoze na zdravje ljudi. Hvala, gospa Kadema. Ja, herzlichen Dank. Äh, Hvala za besedo, predsedujoča. Hvala tudi za to predstavitev. Slišali smo ostale kolege, ki so tudi nazorno pokazali, da nas je strah. Imamo pomisleke v zvezi s tem, da bi šla ta odločitev komisije v pravo smer. Na televizijskem programu CTF so naši novinari tudi vprašali predstavnika Evropske komisije, službe za kmetijstvo v zvezi s tem, ali je politika, ki jo zasleduje Evropska unija, sploh smiselna. Mi mislimo, da gre sicer za politiko, ki uh, mora biti tržno usmerjena. To je dejal predstavnik komisije dejal je, da tukaj spoh ne bodo upoštevali varstva potrošnikov in zdravja evropskega prebivalstva. Če si pogledamo 68. člen pogodbe o delovanju Evropske unije, tam je zapisano, da moramo pri izvajanju vseh politik Evropske unije upoštevati in zagotoviti varstvo in zdravje naših ljudi se, se mi ni treba sedaj spuščati v podrobnosti, ne potrebujem nobenih študij, kajti s to odločitvijo, s tem členom lahko gotovimo, da komisija popolnoma nasprotuje srčiki evropskih pogodb, kajti sedaj bomo odprli trg, ki ga sploh ne poznamo, in za katerega sploh ne vemo, ali bo koristil državljanom Evropske unije. S tem kršimo 68. člen pogodbo o delovanju Evropske unije. Ne res ne vem, zakaj se je komisija odločila za to odločitev, ki krši pogodbo. Hvala. Bi še kdo želel kaj povedati? Kaže, da ne, zato bom dala besedo kar komisiji, da se odzove na te pripombe. Hvala za besedo. Pozorno sem prisluhnila vašim pripombam, pa tudi vašim pomislekom. Kot smo danes že slišali, je reforma nezogibna, vem tudi, da moramo počakati na oceno učinka glede same izoglukoze. Prej sem seveda omenila celoviti pregled, seveda nekaj bi želela povedati v zvezi z znanstvenimi dokazi, ki ne predstavljajo ocene učinka, ampak gre za pregled vse znanstvene literature na področju učinka izoglukoze na zdravje ljudi. Pri tem je zanimivo naslednje. Evsa je sedaj na prošnjo skandinavskih držav, zlasti norveške, švedske, danske, finske in Islandije. Evsa se je sedaj seveda odločila, da bo zagotovila znanstvene dokaze o dnevnem vnosu dodanega sladkorja, tako da bomo imeli znanstveni zgornji prak za dnevni vnos vseh sladkorjev. To pa seveda ni povezano z škodljivimi učinki. Seveda tukaj imamo v mislih glukozo, fruktozo, sukrozo, tudi sladkor iz škroba, sladkorni sirup in ostale sladkorne pripravki, ki se uporabljajo na takšen način oziroma ki se dodajo pri pridelavi hrane pa bo seveda seveda nekaj, kar bo potekalo kar nekaj časa, nekaj, kar bo EFSO zaposlovalo kar nekaj mesecev in let. EFSO se bo seveda posvetovala tudi z vsemi deležniki, imela bo tudi dve javni obravnavi v prvi polovici leta 2018, potem pa še v drugi polovici leta 2019 EFSA, pa bo sedaj se še bolj osredotočila na zdravstvene učinke izoglukoze. Toliko o EFSI. Gospa Dali je predseda tudi omenila izjavo EFSE e v zvezi z negativnimi učinki izoglukoze, ki se sprožijo z pretiranim vnosom, z visokim vnosom fruktoze, kajti vsi vemo, da je fruktoza problematična v izoglukozi in sukrozi. Govorimo o nosu 125 gramov dnevno. To je pa res ogromna količina in seveda ne verjamem, da bodo ljudje v okviru običajne prehrane zaužili toliko sladkorja, 125 gramov, glede spremljanja uživanja izoglukoze, lahko povem, da to seveda zelo zanimiva zamisel, ne moremo se sedaj zavezati k temu, se sedaj še ne, bomo pa to sporočili našim službam in se bomo tudi pogovorili z državami, članicami in deležniki o tej pobudi. Poleg tega smo dobili tudi vprašanje v zvezi z označevanjem izoglukoza mora biti označena na samem seznamu sestavin. Izoglukoza pa je nekaj, kar se sedaj uporablja v zakonodaji Evropske unije na področju kmetijstva in na seznamu sestavin imamo glukozni fruktozni sirup oziroma fruktozni glukozni sirup, odvisno od seveda razmerja med fruktozo in glukozo kozen, katere je pač več v sladkorju. Potem imamo še tudi prehransko vrednost, ki pa se nanaša na vse sladkorje, ne samo na izoglukozo. To so moji konkretni odgovori, tehnični odgovori na zastavljeno vprašanje Pariza smo si zabeležili vse pomisleke in jih bomo tudi posredovali ustreznim službam znotraj komisije. Pa res, kot sem že dejala, se bomo pogovorili še z vsemi deležniki in državami članicami na različnih forumih, kjer se pogovarjamo o prehrani in debelosti. Najlepša hvala, dragi kolegi, s tem pa smo tudi zaključili zasedanje danes do povdan. Ob dveh se bomo ponovno zbrali, čaka nas izmenjava mnen z komisijo, agencijami in računskim sodiščem o neodvisnosti in na vzkrižju interesov. To bo zelo zanimiva tematika in prosim, da se vrnete v dvorano ob dveh.